komisije za delovna mesta, rast in naložbe. Besedo ima predsednik komisije, gospod Junkar. Gospod predsednik, dragi kolegi, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Pred približno mesecem sem spregovoril pred tem parlamentom in sem obljubil, da bom predstavil ambiciozen načrt investicij pred Božičem. Mesec kasneje in Božič je prišel skodaj in sem tukaj, da vam poročamo svojej obljubi. To počinjem tu v Evropskem parlamentu, kajti to je institucionalno mesto, kjer se dogajajo pomembne stvari. Danes Evropa obrača novo stran. Po letih boja za ponovno vzpostavitev fiskalne kredibilnosti in za reforme, danes dodajamo tretjo točko oziroma zaključujemo ta začaran krok in predstavljamo ambiciozen investicijski načrt za Evropo. Evropa potrebuje nov začetek in danes komisija tu ponuja kable za nov zagon. Naložbe v Evropo to pomeni več kot le številke, projekte, denar, pravila. Gre za ljudi, predvsem za tiste med državljani, ki so brez dela. Moramo poslati sporočilo ljudem v Evropi in celemu svetu. Evropa se vrača. To ni trenutek, da se oziramo nazaj, investicije gledajo prihodnost. Seveda ne smemo zanemariti žrtev, ki so jih številni v Evropi morali narediti zato, da smo v preteklih šestih letih zato premagali krize. Zato, da bi se tudi odprli novi trgi in da bi se reformirale eh, zadeve v Evropi. To je potrebno, ni pa dovolj za spostavitev rasti. Da, potrebujemo strukturne reforme za to, da posodobimo socialni trg oziroma tržno ekonomijo. Da, potrebujemo fiskalno odgovornost, da ponovno vzpostavimo zaupanje in pa tudi vzdržnost javnih financ. Zato, da bi zaključili ta omni trium perfektom, pa moramo sedaj spodbuditi še investicije. Nobeno drevo, nobena rastlina ne more rasti samo na kamnu in na zemlji. In danes, kar bomo ponudili z investicijami, pa je voda, ki jo potrebuje. Komisija torej prvič ponudi vse tri komponente skupaj za to, da bo zagotovila prihodnost. Ne v boju ena proti drugom, temveč združena v enem skupnem sporočilu. Namreč Evropa lahko ponudi upanje tako bodočim generacijam, kot tudi ostalemu svetu, kot obetajoča lokacija za delovna mesta in investicije. Zakaj to počenjamo? Ne le zato, ker imamo trenutno hudo pomankanje investicij, ujeti smo v pasti investicij. Ko govorimo za investitorji, se vsi strinjajo, da je Evropa zanimiva za investicije. Ko pa si pogledamo številke, pa te pričajo drugo zgodbo. Raven naložb v Evropski uniji se je zmanjšala na 375 milijard pod številkami pred krizo. Investicije cvetijo v eh, ZDA, Evropa pa šepa. Zakaj? Zato, ker investitorji ne zaupajo, nimajo, ne verjamejo kredibilnost. Soočeni smo z velikim paradoksom. Kljub velike likvidnosti v svetovnih denarnih trgih, investicije v Evropi ne cvetijo. In tretjič, naše, naši javni veri so izčrpani. Zadolžitev se je iz 60 odstotkov BDP povečala na 90 v le nekaj letih. Javni izdatki so že skoraj 50 odstotkov BDP-ja Evropske unije. In pametno moramo izkoristiti javni denar, zato da bomo ponovno zagnali investicij. Je eh, javni izdatke morajo biti namenjeni dobrim namenom. Financirati moramo šole in pa dobrodelne storitve, ne pa tudi eh, ne pa nadomeščati dolgove. Danes se moramo osredotočiti na cilj, cilj, ki je pomemben, na realno ekonomijo. To ni čas za neke politične, nacionalne, ideološke bitke. Je čas za političen in socialni konsens. In moramo doseči to, da bo Evropa spet začela delati. Pogosto slišim, da potrebujemo tako imenovan svež denar. Kaj pa res potrebujemo, po mojem, je nov zagon in nove investicije. Drugi pravijo, da potrebujemo več zadolžitve, pa jih ne. Nacionalni proračuni so izčrpani. In le verodostojnost bo omogočila, da bomo tudi lahko delovali brez um, zadolževanja. Ne moremo dodatno obremevati otrok in pa uh, vnukov z dolgovi, ki jih bojo morali odplačevati. Moramo se držati pravil pakta stabilnosti, katerega smo skupaj sklenili. In če države uh, tudi plačujejo v sklade, potem tega ne bomo zlorabljali v sklopu s pakta stabilnosti. Moramo vzpostaviti pravi sistem, da bomo tudi razpoložljiv javni denar združili z kapitalom, ki drugače ne bi bil mobiliziran. Vsak javni evro, ki ga mobiliziramo, lahko ustvari druge investicije, ki se drugače ne bi zgodile in lahko ustvari nove delovna mesta. Zelo natančno si bomo morali ogledati projekte in možnosti za nove investicije bi morale biti privlačne, brez dodatnih bremen in povezane z realnim gospodarstvom, ne z nekimi političnimi poizkusi. Naj bom jasen, denar, ki ga danes ponujamo, bo na vrhu vsega, kar že obstaja. Prihaja poleg 630 milijard, ki jih bomo tudi dali na razpolago iz strukturnih skladov in na nacionalni in regionalni ravni. Prihaja poleg tega, kar je Evropska investicijska banka že lahko storila doslej. Po povečanju kapitala v višini 10 milijard je Evropska investicijska banka prenesla 180 milijard evrov v realno gospodarstvo. In to prihaja poleg vseh obstoječih programov, ki že vlagajo v infrastrukturo, inovacije in v evropska mala in srednja velika podjetja. Morda pa je najpomembnejše, da prihaja poleg vsega, kar države članice lahko storijo, da pomagajo same sebi, saj države članice tudi morajo um, eh, pri pomoči k investicijam z boljšo uporabo javnega denarja in z strukturnimi reformami naj vam razložim, kakšna je moja vizija za to, kam naj bi denar namenili. Imam vizijo za šolarje v, tes, v Solunu, ki so v novih učilnicah opremljenih z računalnikom. Moja vizija so evropske bolnišnice opremljene za najnovejšo tehnologijo. Imam tudi vizijo, da bo lahko um, Francoz, ki se vsak dan vozi na delo tudi na poti, napolnil svoj električni avto, potem hiše in gospodinstva, ki lahko izkoristijo sodobno na tehnični napredek, zato da bo tudi njihova hiša bolj energetsko učinkovita. Energetski sektor mora povezati uh, trge, vključiti mora obnoljive vere energije in razpršiti vere oskrbe. Naš transportni sektor mora posodobiti infrastrukturo in mora tudi izboljšati uh, tržne poti. Okolje mora bolje izkoristiti tudi uh, ponovno uporabo izdelkov in moramo tudi zagotoviti več um, pametnih mrež in širokopasovnih povezav. Investirati moramo tudi v izobraževalni in inovacijski sistem, ki je pogosto opremljen s premalo veri in se ne more boriti z um, konkurenco. Investirati je treba v ljudi. O tem govori socialno-tržno gospodarstvo. In to je izziv generacije. Evropa se bo morala s tem sedaj soočiti, kako bo to delovalo. Denar ne bo padel z neba. Nimamo stroja, ki bi tiskal denar. Denar moramo pritegniti in narediti tako, da bo delal za nas. Moramo spostaviti novo arhitekturo, ki bo to omogočila. Ključ je, da zagotovimo zmogljivosti, ki bodo lahko um, odklenile dodatne investicije. Naš načrt je vzpostavljen na treh glavnih stebrih. Vzpostavljamo nov sklad za strateške naložbe, ki jamči z javnim denarjem iz Evropskega proračuna in Evropske investicijske banke. Sklad bo lahko mobiliziral 315 milijard evrov v naslednjih treh letih. Nekateri pravijo, to ni dovolj. Moram vas opomniti, da je to največji, največje prizadevanje v zgodovini Evropske unije, da vzpodbudi um, investicije brez spreminjena pravil. Vem, da ste nekateri zaskrbljeni zaradi vpliva tudi na uh, raziskave in infrastrukturo oziroma denar namenjen tem področjem. Bojite se, da bomo denar vzeli iz obzorja 2020 in da bo denar na tem področju izgubljen. Ampak to ni tako. Vsak evro iz tega programa, ki se bo plačal v um, ta sklad, bo tudi ustvaril 15 evrov za um, raziskave in infrastrukturo. Torej, ni samo tako, da bi denar prenaš, prelagali samenti, ampak tudi ga uh, množimo. In Če bomo to delali pravilno, bo učinek še večji. Gospod predsednik, spoštovani gospe in gospodje, druga, drugi stebr našega programa je naslednji. Ustvarili bomo verodostojen uh, vod projektov in ta bo spodbujal pomembne projekte, ki bodo spodbujali rast. Ni naloga politikov, da izbirajo projekte, moramo biti bolj skromni. Naloga strokovnjakov je, da ki imajo uh, dovolj znanja in izkušenj, da to naredijo. Sklad bo imel na razpolago skupino strokovnjakov, ki bodo vsak projekt ocenili iz gospodarskega in družbenega vidika in povedal, kakšno dodano eh, eh, vrednost ima za Evropo. Tretja, tretji stebr pa je zelo ambiciozna časovnica, s katero želimo Evropo narediti bolj privlačno. V ta namen bomo, in to je nujno pomembno, zmanjševali administracijo in odstranjevali um, oske pasove pri vseh pravilih. Ne gre samo za finančno plat, gre tudi in predvsem za prave okvirne pogoje na ravni regulacije. Evropska investicijska banka je v preteklih letih opravila odlično delo in veseli me, da jo kot osrednjega akterja in partnerja lahko vključimo v nove investicijske programe. Trikratni A banke, ki se ne boji tvegan, je evropski adut, ki ga bomo sedaj še bolje angažirali v Evropi. Brez Evropske investicijske banke ne bi prišlo do tega investicijskega programa in zahvaljujem se predsedniku banke Wernerju Hojerju za odlično sodelovanje v preteklih tednih, pravzaprav bi moral reči mesecih. Komisija je svoje mandat nastopila pred tremi tedni in danes lahko predstavimo investicijski program. Z Wernerjem Hojerjem pa sva se že julija, že, še preden sem bil izvoljen za predsednika komisije, sva se že intenzivno posvetovala o tej zadevi in zelo sem mu hvaležen. Uh, Vesel sem tudi, da je z dovoljenjem predsednika lahko prisoten na današnjem zasedanju. Gospe in gospodje, pred nami je še nekaj pomembnih korakov, ki pa se jih moramo lotiti takoj, kajti smo šele na začetku. Zato želim danes izreči poziv vsem, ki želijo Evropo vrniti na pot zdrave rasti države članice mora, bi morale pristopiti k skladu in s tem okrepiti njegovo zmogljivost. Tudi države članice morajo izpolniti dožnosti, ko gre za ponovni zagon naložb v Evropski uniji. Vsak evro, ki bo pripravljen iz javnih sredstev za ta sklad, lahko mobilizira 15 evrov investicij. Obratno pa vam obljubim, da bodo te kapitalski prispevki v sklad pri preverjanju javnih proračunov na podlagi um, pakta stabilnosti in uh, rasti ne bodo uračunani. Zakaj naj države članice vplačajo, če ne morejo zagotovo vnaprej izračunati, kakšne povratne tokove bo to povzročilo v njihovo državo? Preprosto. Več rasti v Španiji je dobro za več rasti v Franciji. Večja rast v Franciji je dobra za večjo rast v Italiji. Večja rast v Južni Evropi je dobra za rast v Zvezdni republiki Nemčiji. Končno bi morali sprejeti, da smo skupnost, ki nas povežuje ista usoda in to zahteva solidarnost z vsem in da vseh. Pri predvidenem investicijskem volumnu 315 milijardah ne gre za neko zgornjo mejo. Če bo ta fond se uveljavil in prepričan sem, da se bo, potem gremo lahko tudi dlje. Tako v Evropskem parlamentu, kot tudi v Evropskem svetu potrebujemo čim širšo podporo za ta investicijski program, za njegovo vsebino, njegovo strukturo, njegove cilje v Evropi potrebujemo koalicijo tistih, ki so pripravljeni investirati. Gospod predsednik, dame in gospodje. Računam na to, da boste zagotovili ustrezna sredstva da mi boste zagotovili podporo pri uh, vzpostavitvi tega sklada do junija prihodnje leto, tako da bomo skupaj lahko dosegli rezultate. Parlament je za me ključni partner pri zagotavljanju rasti v Evropski uniji. Evropska komisija je odgovorna Evropskemu parlamentu in redno bomo poročali o dejavnostih novega sklada. Podpredsedniki in eh, posamezni člani komisije, ki bodo odgovorni za ta sklad, kakor tudi predstavniki Evropske investicijske banke, bodo eh, redno odgovarjali Evropskemu parlamentu. Vendar pa Budimo jasni, potrebujemo novo politiko, ne potrebujemo eh, pa političnih igric eh, pri tem projektu. Ne potrebujemo seznamov nacionalnih želja. Gre za pomemben preizkus verodostojnosti. Ne na ta način bomo lahko pritegnili vlagatelje in zato eh, so pomembne izkušnje Evropske investicijske banke. Ta načrt ne bo deloval eh, avtomatično, zaradi tega potrebujemo dober mehanizem, eh, ki ga bo lahko uporabljati in eh, ki ga bodo razumeli tako vlagateli, kakor tudi javni uradi. ne gre uh, zgolj za uh, tematsko ali pa uh, geografsko zagotavljanje plačil, gre za odgovoren uh, in pa verodostojen mehanizem ki bo uh, uspodbudil zaupanje vlagateljev, še prav posebej v tistih državah, ki vlaganja najbolj potrebujejo. To kar predlagamo, lahko uresničimo le na ravni Evropske unije. Evropska komisija je prevzela svojo odgovornost in predstavila ta načrt. Sedaj pa pozivam tudi vse druge, da storijo isto in da so eh, pripravljeni sodelovati v tej igri. Če bo ta načrt eh, deloval, eh, potem potem uh, ga bomo nadaljevali tudi v letih 2018, 2019 in 2020. Gospod predsednik, to je ulagateljska ofenziva, ki bo poskrbela za najboljšo gospodarsko politiko v Evropski uniji. Osredotočamo se na dolgoročno strategijo. Poleg tega želimo pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem kaj ti je ravno ta ustvarjajo delovna mesta in ta lahko zagotovijo zagon za realno gospodarstvo. Poleg tega predlagamo eh, strukturne reforme z inovativnimi eh, načrti ulagan in z inovativnimi instrumenti. Mobilizirati je eh, potrebno vse ravni upravljanja. Le na ta način bomo lahko dosegli naše cilje ohranili bomo pokončno držo eh, glede treh stebrov eh, sredstev, eh, instrumentov in pa projektov. To dolgujemo milijonom evropejcev, ki so razočarani po letih stagnacije. Ja, Evropa lahko še zmeraj postane epicenter ulagan. Evropska unija lahko še zmeraj uspe in evropski socialni model lahko preživi sedaj, eh, ko smo na pravi poti, eh, se ne moremo več vrniti v preteklost. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala. V imenu Evropske investicijske banke je sedaj na vrsti gospod Hojer. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za to čast, da lahko danes pregovorim v Evropskem parlamentu in pokomentiram program, ki ga je predstavila Evropska komisija. In lahko vam že povem, eh, da ga popolnoma podpiram. Evropski investicijski banki bom predlagal, da podpre načrt, ki ga je predstavil gospod Juncker pred eh, nekaj minutami. In uh, poleg tega bom poskrbel tudi za sprejetje ustreznih odločitev v eh, okviru banke, uh, da bi omogočil uresničitev tega načrta. Predstavitev uh, tega načrta bo potekala v svetu decembra. Uh, povsem smo eh, zavezani zapolnitvi vlagateljske vrzeli v Evropski uniji. Evropska investicijska banka je izvedla študijo o vrzelih na področju vlagan v Evropski uniji. Želeli smo okrepiti zavest, da že sedem let Evropska unija zaostaja za številkami eh, na področju vlagan, eh, ki so veljale v letu 2007 in sicer zaostajamo za 15 do 20 odstotkov. Poleg tega zaostajamo tudi za našimi glavnimi konkurenti, ki niso znotraj Evropske unije, ampak eh, izven Evropske unije. Zaostajamo za 1,5 odstotka na področju raziskav in razvoja za našimi najpomembnejšimi eh, konkurenti. Zaradi tega je nujno potreben odziv predlagam Ekofinu, da najprej izvede študijo, ali je trditev, da ni priložnosti za ulagan resnična. Naša študija je bila zaključena pred nekaj dnevi in eh, jasno je pokazala, da projekti obstajajo da eh, pobude obstajajo, da obstaja tudi potreba eh, po teh projektih. Ostaja pa vprašanje, zakaj zasebni sektor ni pripravljen eh, vlagati. Eh, kakšen je problem pri vlaganju? Ali gre tukaj za tveganje? Eh, potem se bomo s tem soočili. Ali gre tukaj za zakonodajo? Potem sem zelo vesel, eh, da se je predsednik Evropske komisije odločil, da se bo z tem ukvarjal. Potem pa je tukaj še vprašanje zaupanja, ki je seveda ključnega pomena za vsa vlaganja v Evropi in druge. Torej, moramo te elemente ustrezno obravnavati. Najprej moramo identificirati vrzeli, potem moramo gotoviti, zakaj ti vrzeli niso zapolnjene in potem se moramo ukvarjati z vprašanjem instrumentov, ki jih bomo uporabili eh, za rešitev te situacije. Od leta 2007 je Evropska eh, banka zagotovila več kot 500 eh, milijonov evrov za investicije po eh, Evropski uniji in zagotovili bomo 580 milijard za ulaganja glede na priporočila sveta iz leta 2012. Ko se bom prihodnje leto uh, decembra vrnil sem, eh, bom vam najbrž eh, lahko povedal, da uh, bomo celo prekoračili številko 180 milijard evrov, dodatnih 180 milijard evrov. Torej, kaj je ključnega pomena? javno financiranje eh, se je močno znižalo in to eh, ogroža ulaganje v Evropski uniji. Likvidnost pa več ni problem in na voljo so sredstva za najvarnejše projekte. Kljub temu pa obstaja eh, v različnih sektorjih različno tveganje, in eh, še zmeraj eh, se ukvarjamo eh, z problemom neenakomernega ulaganja. Enak oziroma enoten pristop za vse ni ustrezen. Zaradi tega se bo potrebno soočiti z težavami na trgu, ki preprečujejo ulaganja v visoko tvegano infrastrukturo. In pri tem bo pomagal tudi načrt, ki ga je ravno kar predlagal predsednik Evropske komisije. Predlagal bom, da bi Evropska investicijska banka zagotovila 5 eh, milijard evrov uh, za uh, ta načrt. 16 milijard pa naj bi našli v evropskem proračunu. Ta sredstva naj bi bila namenjena uh, tveganim projektom, pri tem pa naj bi uh, uporabili strukture, ki že obstajajo. In to je tukaj ključnega pomena. Vem, da boste morali sprejeti ključne odločitve, pa tudi svet bo moral sprejeti ključne odločitve za vzpostavitev novih struktur, medtem eh, pa bo Evropska investicijska banka poskušala eh, zagotoviti eh, gladek prehod. To ne bo vplivalo na zaveze Evropske investicijske banke izven Evropske unije 10 odstotkov naših sredstev eh, je namenjenih za financiranje projektov izven Evropske unije, smo ključen eh, partner eh, na področju evropske humanitarne, zunanje, podnebne politike in tako naprej. Menimo, da lahko ustrezna strategija na področju vlaganj poskrbi za mobilizacijo dodatnih vlaganj v Evropski uniji. Evropska investicijska banka eh, ve, da to ni čudežno zdravilo, ampak eh, predstavlja pomemben prispevek eh, k rešitvi situacije na ravni Evropske unije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Hojer. Sedaj pa razprava. Gospod Weber v imenu Evropske ljudske stranke predsednik komisije, predsednik Evropske investicijske banke, drage kolegice in kolegi, Jean-Claude Juncker, dali ste obljubo v predvolilni kampanji in sicer, da boste državljane postavili v središče eh, razprave v Evropski uniji. Kot je dejal Jean-Claude Juncker, danes ne govorimo o abstraktnih zadevah, ampak o brezposelnih v Evropi, o podjetjih, o podjetjih v težavah eh, in eh, tako naprej, torej o konkretnih problemih. Eh, rad bi čestital Evropski komisiji, da je predstavila konkreten načrt v samo treh tednih. Eh, rad bi se zahvalil tudi za prisotnost, eh, popolno prisotnost Evropske komisije v tej dvorani. Vse to so dobra znamenja. V razpravi v preteklih tednih je Evropska ljudska stranka postavila v središče predvsem naslednje točke. Mobilizacijo zasebnega kapitala. Menimo, da je boljša uporaba tega kapitala, kot pa povzročanje dodatnih dolgov. Bolje moramo uporabiti sredstva, ki so nam na voljo in Evropska investicijska banka ima že izkušnje z mobilizacijo zasebnega kapitala in te izkušnje nam bodo v veliko pomoč. Gospod Hojer, kot veste, eh, obstaja nekaj težav glede eh, samega načina eh, delovanja Evropske investicijske banke. Ali bomo sedaj v te projekte vložili sredstva, ki so bila namenjena drugim projektom? Poleg tega pa je potrebno podariti, da potrebujemo nov zasebni kapital, nova vlaganja. Pa še nekaj vprašanj se pojavlja. V Evropski komisiji je nekaj odprtih vprašanj. Eh, priprava projektov mora biti v, roki, v rokah izvedencev. Eh, okvir eh, za pripravo projektov pa moramo določiti na politični ravni. Da bi uresničili idejo mobilizacije zasebnega kapitala, pa eh, bo eh, potrebna tudi podpora Evropskega sveta. Prosim, da prenehate z eh, blokiranjem Evropskega proračuna. Potrebujemo delojoč proračun za leto 2015 in pa rešitev situacije za leto 2014. Naslednja pomembna točka za Evropsko ljudsko stranko, drage kolegice in kolegi, Eh, je eh, trditev, da eh, denar sam po sebi problemov ne rešuje. To je dejal že Jean-Claude Juncker. Vlagatelji se bodo vrnili v Evropo. Če vidimo rast ulagan v Evropski uniji, na portugalskem ali pa na nizozemskem, vidimo, da se ulaganja tam krepijo ali pa v Latviji. Zakaj? zato ker so v preteklih letih v teh državah bile izvedene strukturne reforme. Te države so se prilagodile globalizaciji in se kot eh, družbe spremenile. Zaradi tega potrebujemo pogum za izvedo teh strukturnih reform tudi drugi. In sicer, ko gre eh, za eh, konkurenčno pravo, za notranji trg, za reševanje bank in tako naprej. Na energetskem področju nimamo notranjega trga in tudi ni investicij. Eh, na področju digitalnega trga, nimamo enotnega trga in tudi tukaj ni ulagan. Eh, sodni postopki v Italiji eh, trajajo tako dolgo, da ulagatelji ne želijo ulagati v projekte v Italiji. V Nemčiji se tudi ne moremo čuditi, da ulaga ni, kajti potrebno bo izvesti strukturne reforme. In še zadnja točka, ki je pomembna za Evropsko ljudsko stranko. Nakratko bi rad spregovoril o tej točki, je pa ključnega pomena, je stabilizacija evropskih proračunov. Če želimo okrepiti zaupanje trga v uh, proračun držav članic, eh, Potem eh, bomo morali stabilizirati nacionalne proračune, kajti v nasprotnem primeru bo zaupanje vlagateljev omajano. Jean-Claude Juncker je danes podal eh, predlog za eh, rešitev eh, te situacije in tisti, ki bodo danes izrekli kritike na ta načrt, naj prosim poskrbijo, da bodo te kritike konstruktivne. Pogosto uh, slišimo opis problemov, premalo takrat pa uh, slišimo trditve, ja, ta načrt je dober, jaz pa imam še nekaj dobrih in konstruktivnih predlogov, ki bi lahko načrt izboljšali. Torej, prosim, izrecite konstruktivne kritike. Sedaj pa še beseda svetu. Sedaj boste razpravljali o pripravah na zasedanje sveta decembra. Prosim, da pri tem upoštevate, da Evropska unija lahko izpolni svoje zaveze. 350 milijard lahko zagotovimo. Če eh, želite še več, potem prosim, eh, naj eh, tudi države članice sodelujejo. Če želite prispevati več sredstev, je to seveda samo dobrodošlo. In komisiji gospoda Junkarja lahko rečem le, da smo to spodbudo potrebovali in da je danes dober dan za Evropo. Hvala lepa. V imenu socialistov in demokratov ima sedaj besedo gospod Pitela. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pred petimi leti je bila mantra Barozove komisije stabilnost in varčnost. Vi, eh, gospod Juncker, ste izbrali Evropski parlament in zato se vam zahvaljujemo, da predstavite načrt ulagan. In to kaže, da eh, so se zadeve spremenile. Državljanom, podjetnikom, komentatorjem je potrebno jasno povedati, da je prišlo do preobrata. Pred eh, petimi leti je bil naslov drugačen. Danes eh, se naslov glasi rast eh, ustvarjanje delovnih mest ulaganja. Hvala lepa za vašo predstavitev. Mi Socialisti in demokrati smo izrazili podporo vaši komisiji in vam pri izvedbi tega načrta. Ta preobrat, ki se pričenja danes, je plot našega političnega boja. Številni elementi tega načrta so prepričljivi, še prav posebej eh, način izvajanja. Konec je sporozumov med državami članicami za zaprtimi vrati v ta načrt bo Evropski parlament popolnoma vključen. In eh, to eh, je eh, rezultat, ki ga več ne moremo spremeniti. Poleg tega ste predlagali ustrezne instrumente in pa proaktivno vlogo Evropske investicijske banke. Govorili ste o tveganih ulaganjih in zato potrebujemo tudi določeno raven javnega financiranja. Nas ne zanimajo ocene bonitetnih agencij, zanimajo nas življenja naših državljanov. In zaradi tega potrebujemo podporo za ulaganja, ki bodo ustvarila nova eh, delovna mesta. To smo zapisali tudi v svoje predloge gospodu Junkarju. Želimo ulaganja, ki se bodo obrestovala, ne pa preprosta ulaganja. Gospod predsednik, naj vam povsem odkrito povem. Mislim, eh, da ste danes odprli prava vrata, vendar pa je pred vami še dolga pot. Potrebujemo jasne prioritete. Državljani morajo vedeti, čemu so namenjena eh, sredstva, ki eh, jih plačujejo v nacionalne proračune. Srečujemo se z velikim izzivom in eh, pri tem moramo upoštevati interese vseh partnerjev in zagotoviti trajnostni razvoj. To je naša misija. To je misija Evropske unije. Potrebno bo poskrbeti za eh, krmarjenje eh, v nemernih vodah preobrata. Potrebno je poskrbeti za sredstva, za tvegana ulaganja. Potrebujemo več javnih sredstev, potrebujemo eh, temeljni kapital. 20 milijard eh, to je dobra izhodiščna točka. Uspodbuditi moramo države članice, da ta načrt še okrepijo. Zelo pomembno je to, kar ste povsem jasno povedali. In sicer, da prispevki držav članic niso uračunani v ta načrt. In to je ključnega pomena. Ne moremo povečevati dolga v Evropski uniji. Gre za zgodovinski preobrat, kajti na ta način eh, bomo poskrbeli za prožnejši pakt. Ne želimo spreminjati pravil, ampak eh, želimo poskrbeti za prožnost eh, pravil. Izvoljeni smo bili kot politiki in zato je naša naloga, da zagotovimo ta, to prožnost. In eh, pri prožnosti moramo poskrbeti za jasne besede potrebujemo ciljno usmerjena javna ulaganja v podporo evropskim projektom in to izvan pakta stabilnosti. Gospod predsednik, ne vem, ali je to zadnja priložnost ali ne, vem pa, da je čas, da tvegamo namesto, eh, da ustrajamo v ustaljenih vzorcih. Mi podpiramo ta načrt, okrepili ga bomo s svojimi predlogi in kot ste že napovedali, eh, bomo ta načrt eh, pripravljeni tudi podaljšati za nadaljne tri leta, če bo deloval. Zagotoviti moramo pravičnost. otroci iz Soluna ali pa iz Madrida imajo pravico, da obiskujejo kakovostne šole. Podjetja iz Evropske unije morajo biti konkurenčna v eh, svetu, bolnišnice morajo biti moderno opremljene in pri tem nam zmernost ne bo prav nič pomagala. Potrebujemo pogum. Hvala lepa. Najlepša hvala. V imenu skupine EKR, gospod Kamal. Najlepša hvala. Predsednik Juncker, kot veste, se naša politična skupina raje ozira v prihodnost kot v preteklost. Meni je bilo všeč čista analogija z lončkom z vodo za zalivanje roš, ampak zanima me, kako bo to delovalo. Zakaj menite, da ne bo prišlo do vladne poplave, ki bo spodkopala vse, za kar si prizadevamo. Kako veste, da ne bo prišlo do erozije in do poplav? Sam sem se v preteklosti pogovarjal s številnimi zasebnimi naložbeniki in jih tudi spraševal, kaj vam preprečuje, da bi vlagali. Tudi prejšnji teden sem se pogovarjal z nekom, ki ima na voljo 60 milijard funtov za naložbe, ampak rekel mi je, da so ti projekti sicer lepi in privlačni, ampak nihče ne jamči, da bodo prinesli dobiček. Tudi tisti, ki se ukvarjajo s tveganim kapitalom, pravijo, da ne želijo vlagati v Evropo zaradi našega zakonodajnega okvira. Kako se bomo lotili teh vprašanj? Nekdanji nemški industrialec se, me, se je obrnil name zadnjič in je rekel, zakaj je evro območje tako bolj uspešno Ne, zmotil sem se. Zakaj je evro območje manj privlačno za naložbe kot območje izven evro območja? Kaj je ključno pri tem svežnju? Kako lahko sprostimo ta potencial? Kako bomo zagotovili to, da ne bomo govorili zgolj o denarju, temveč da bomo dejansko izvajali reforme, kot je rekel kolega Weber. Ne smemo izgubiti tehnolož. Naj navedem nekaj primerov. Pred nekaj leti sem se pogovarjal z britanskim državljanom, ki je želel vlagati v Italijo. 11 let je porabil za to, da je preučil obsežen projekt, ki je vezan na otekočinjen zemljski plin v Italiji. Ampak Po enajstih letih je zaradi birokracije obupal, frustriran je bil. Kaj bomo storili za to, da birokracija ne bo preprečevala naložb? Potem drugi primer. Letališča. Na milijone evrov javnih sredstev vlagamo v to, ampak 44 mesecev po odprtju oziroma po domnevnem odprtju to letališče še vedno ne deluje. Vemo, da je ogromno projektov zastalo nekje sredi poti, sredi ničesar. Davkoplačevalci ne bi smeli prevzemati na se tveganja. Izogniti se je treba položaju, ko bodo naložbeniki lahko ulagali, če bodo dosegli dobiček, bo dobiček njihov, če pa bo prišlo do izgube, bodo to izgubo nosili davkoplačevalci in vse bo odvisno pravzaprav od metakovancev. Gospod Junker, premalo vlagamo. Mislim, da bi morali biti bolj gotovi glede okolja, preden vas lahko podpremo. Hvala gospod kamal tudi berlinsko letališče še ni odprto ampak tu gre za popolnoma drugo zgodbo no podobna zgodba ampak drug primer dobro je da imamo danes na voljo ta predlog vaš načrt je da bi s tem začeli 1. junija 2015 tako ste si stvari zamislili na ta datum naj bi ta sklad tudi zagnali. Dobro je, da ne govorite več o milijonih. Pred petimi leti smo se začeli o tem pogovarjali in pet let smo govorili o projektnih obveznicah, o milijonih, sedaj pa smo, po mojem mnenju, na pravi poti, ker govorimo o tem razkolu gled, pri naložbah v Evropi. 700 milijard evrov je ta vrzel vredna. Za 14 odstotkov je padel naložbeni trg pri nas. V Ameriki pa je bil naložbeni trg zelo stabilen v tem obdobju, tako da gre tu za zelo resno vprašanje. Tri zadeve bi rad izpostavil. Tri zadeve, če želimo, da bi ta načrt deloval. Kot prvo, naložbeni načrt, gospod Juncker, ne more biti obravnavan ločeno. Mislim, da boste morali v začetku prihodnega leta, ko boste sprejemali novo zakonodajo, morali sprejeti zakonodajo ne zgolj za ta konkreten primer, temveč tudi za druge pomembne dosjeje. Strukturne reforme v državah članicah, o tem smo že nekaj slišali, tudi kolega Weber je podal nekaj primerov, trg dela, pokojninski trg. Lahko govorite tudi o pogojevanju, kar se mene tiče. Tudi pogojevanje lahko vključite. Bodimo si na jasnem čemu naj financiramo naložbene projekte v državah članicah, če te države ne bodo opravile strukturnih reform in uložile nekaj truda. Se pravi, pogojevanje pri strukturnih reformah bi lahko upeljali v začetku prihodnega leta, če boste izvali ta celoten svežen. Druga zadeva. Ta program bi moral biti sestavljen iz dveh delov in ta drugi del bi se moral nanašati na odpiranje trgov, na liberalizacijo trgov, na poenotenje trgov na področju energije, na področju digitalnih trgov. Nesmiselno je, da povezujemo Španijo in Francijo na področju energije, če istočasno v Franciji obstaja zakonodajni okvir, ki jim ne dopušča, da bi naprimer to energijo, ki prihaja iz Španije, potem lahko porabili. Povezljivost omrežji nima nobenega smisla v tem primeru in enako se dogaja na digitalnem trgu. Če bomo še naprej imeli 28 nadzornikov na digitalnem trgu, lahko kar pozabite na široko pasovne povezave. Na digitalnem trgu morate najprej oblikovati enotnega nadzornika, potem bodo te naložbe produktivne in to je prava pot za naprej. Tretjič, ko gre za kapitalski trg, če tu, aha, gospod Hilje v dvorani, če tu ne bo poenotenja. Na kapitalskem trgu gospod Hill bodo vaše naložbe v Britaniji in vaša sredstva v Britaniji nekoristni, ker jih ne boste mogli uporabiti, naprimer, za naložbe v Italiji. Pri tem naložbenem svežnu se moramo zauzeti tudi za to, da bi poenotili trge sočasno. Ko gre za kapitalski trg, sicer bomo v velikem obsegu denar izgubljali. Naslednja zadeva. Kako naj bi ta sklad deloval? Bodimo iskreni manevrskega prostora nimamo, ne moremo vključiti javnih sredstev, ker javnih sredstev ni, kolikor vemo, obstaja zgolj javni dolg, v tem trenutku javnih sredstev javnega denarja ni. Jamstvene scheme so prava pot za naprej. Namreč v tem primeru ne potrebujete kapitala, lahko oblikujete vzvodne in dodatne finančna sredstva. Mislim, da bi se morali premakniti na drugo stran, k svetu vi se zauzemate za ta projekt, ker ste pripravili predlog, EIB vas podpira, na vrsti je svet. Če bodo tudi države članice podprle to jamstveno schemo, boste imeli veliko bolj vreden predlog, kot je ta, ki je trenutno vreden 21 milijard. In gospod Goci, predlagam vam, da italijanskemu predsedstvu zastavite to vprašanje na naslednjem svetu decembra. Ali ni dolžnost vsake države članice, da sodeluje pri takšni jamstveni schemi, zato da bomo zagnali naložbe v Evropi. To bi moralo biti sporočilo italijanskega predsedstva. Naslednja zadeva, gospod Goci, zakaj ne bi uvedli tudi davčnih izjem? Vse države članice lahko pomagajo pri tem, da bi vse skupaj prišlo do uspeha. Države članice enkrat za spremembo, naprimer, ne bi obdavčile tega sklada. To bi bilo dobro, ker bi tudi običajni državljani lahko potem imeli interes, da sodelujajo pri tem skladu, da kupijo naprimer obveznice iz tega sklada. Na, no, vem, kaj vam pomaga, da vam denar leži na računu, glede na to, kolikšne so trenutne obrestne mere. Če pa bi državljani vlagali v ta sklad in države članice tega ne bi obdavčile, bi bila to velika zgodba o uspehu. Na koncu pa še nekaj in zares zaključujem nikar ne izpolnjujemo seznama želja držav članic. Evropska komisija je tista, ki bo izbirala projekte. Ti projekti morajo biti pametno izbrani in tudi Evropska investicijska banka bo pri tem sodelovala. Ne boste partnerji v zločinu, ampak partnerji pri naložbah, kot neke vrste dvojček boste delovali. Hvala. Za skupino Združene levice pa gospod Papadimulis δυστυχώς το περίφημο πακέτο των 300... Gospod Juncker, nažalost ta veleslavni svežen 300 milijard evrov, kot jih obljubljate in ga obljubljate že od 15. julija, predstavlja nekaj praznega, pravzaprav predstavlja kapljo v morje. Najprej ste govorili o 15 milijardah iz evropskega proračuna oziroma 16 milijardah, potem o petih milijardah Evropske investicijske banke. Niti en evro od tega denarja ni svež evro. Obljubljali ste tudi, da boste dosegli učinek vzvoda. Razmerje naj bi bilo ena proti petnajst. Niti en sam ekonomist na tem svetu ne bi verjel, da v obdobju, ko obstaja grožna recesije v evroobmočju, ko smo v fazi stagnacije, dejansko lahko kdo doseže takšen učinek, da bomo za en vložen evro na koncu iz tega dobili ven 15 evrov. Nekateri pravijo, naj živi svežen, ki ga je predstavil Juncker, ampak ti isti pravijo, da potrebujete svež denar, da potrebujete nov kapital. Tudi zgodovina na tem področju nas uči, da v času stagnacije in recesije potrebujemo javna sredstva če ni javnih sredstev, ni zagona, ni rasti. Gospod Verhofstadt je to prej povedal. Smo v recesiji. Ta recesija se vleče v Evropski uniji. Recesija je privedla do 15-odstotnega padca. Vrednosti v Evropski uniji v ZDA so stvari vsaj ostale na istem mestu. Instrumentov niste spreminjali, gospod Juncker. Gospod Junkar, v danem trenutku ste tudi predlagali, da bi uporabili 500 milijonov evrov iz sklada, pa je nemški minister Šojbl to preprečil. Govorili ste o otrocih iz Soluna, torej otrocih iz moje države, ampak pri nas je trojka povzročila recesijo, brezposelnost, je 30 odstotna, med mladimi 60 odstotna. V slavni svežen je pravzaprav business as usual, nič se ne spreminja. Evropo vodi Nemčija, ki usiljuje tudi strogo vrčevanje. Das Wort hat jetzt für die Fraktion. Sedaj pa za zelene, gospod Lambert. Junker. Hvala, gospod predsednik. Gospod Juncker, res se vam moram pokloniti, ker prihajate v parlament praktično vsak mesec. Predstavili ste nam nekaj, kar je podobno naložbenemu načrtu. Držali ste svoje obljube tako, da vam čestitam. Prej ste rekli, da Evropa trpi, ker nima dovolj naložb, da to je diagnoza, ki ste jo postavili. Ampak problem je, da pri teh naložbah ne gre za trajne naložbe, gre za naložbe neke vlagatelje, ki vlagajo v Evropo morda kakšno uro, kakšen dan, morda kakšen teden. Ampak s to vrstnimi naložbami ne bomo uspeli financirati tistega, kar bi želeli. Ponovno prihaja do razno raznih naložbenih mehurčkov. Naložbe, po mojem mnenju, tudi ne pomeni to, da bi milijarde zmetali v to, da bo postavljena jedrska elektrarna ali pa neko letališče, ki ne bo nikomor koristilo. Nima smisla, da popolnoma zacementirate špansko balo ali irsko prestolnico. Naložbe niso namenjene temu. Morda bi morda kdo imel od tega kakšno tehnološko korist ali pa bi se mu zdelo to hvale vredno. Vendar to ni to. Edine koristne naložbe so materialne finančne naložbe, naložbe v človeški kapital, naložbe, ki bodo pomagale dosegati cilj, ki ga je spostavil tudi papež včeraj, ko je govoril o človeškem dostojanstvu. Govorili ste veliko tudi o infrastrukturi, o naravnih verjih, o ekoloških vprašanjih. Pomembno je, da vlagamo več v raziskave, izobraževanje in usposabljanje v to bi se morale osredotočiti naložbe v Evropi. Ampak zdi se, da ste v tem svojem načrtu vsaj nekaj od teh ciljev tudi upaštevali. Pogovarjali smo se tudi o tem, kam naj prerasporedimo teh 21 milijard evrov, ki jih že imamo na voljo. Ali bomo s temi sredstvi z učinkom vzvoda lahko pridobili 315 milijard evrov? Mislim pa, da to razmerje en uložen evro prinese 15 novih evrov, ne drži, prej o tem govoril predsednik Evropske investicijske banke. Ne vem, zdi se mi, da uveljavljate politike, kjer boste Petru vzeli en evro in ga dali Pavlu, ampak s tem ne boste dosegli ničesar. Ta načrt je namenjen predvsem temu, da bi v javnih sektorjih pokrili te prve izgube, ampak večino teh sredstev naj bi potem zagotovili iz zasebnega sektorja. Ali vam ta formula kaj pomeni, vas na kaj spominja? Mislim, da je ta načrt sicer dober poskus. Manfred, če bomo lahko karkoli prispevali k temu, da se načrt izboljša, bomo to storili. Zeleni smo vedno prispevali svoje k temeljnim kamnom. Mislim pa, da bi se morali izogniti tem okoliščinam, kjer je vse podobno igralnici. Mislim, da bi se morali zavedati, da tu ne gre za naložbe v igralnici, kjer je vseeno ali zgubiš ali ne in potem izgubo v vsakem primeru plača izgubo davkoplačevalec. Tisoč milijard naj bi uložili v naslednjih letih, ampak premalo vlagate v realno gospodarstvo preveč vlagate v te nove mehurčke, se pravi, je isto, kot če bi ta denar porabili v igralnici. 21 milijard, gospod Juncker. Ta denar bi dobili, če bi multinacionalke v Evropi plačevale davke, tako kot jih morajo plačevati evropska podjetja. Boj proti finančnim goljufijam je sestavni del tega načrta oziroma bi moral biti sestavni del. Kar zadeva obdavčenje, fosilna goriva še vedno financiramo vsako letno na višini desetih milijard. Te subvencije bi morali preusmeriti na tista področja, kjer bi lahko zagotovili energetski prehod, tako da bi Evropa lahko vsak dan imela na voljo milijardo evrov, ki jih trenutno namenja Junkerju in arabskim šejkom. Hvala lepa. Die EFTD-Fraktion hat jetzt das Wort, Herr O'Flynn. Za EFDD pa gospod Oflin. Uh, Hvala lepa. No, pa sem mislil, da so nekateri dogovori v londonskem sitiju takšni, da naj bi prinašali velike dobičke, ampak pogledajte, kaj ste vi predlagali s tem svojim načrtom. Ne vem, če boste karkoli dosegli, zdi se mi, da denar mečete stran. Evropska centralna banka je priznala, da je težnja v Evropi trenutno takšna, da vse vodi v stagnacijo, v trajno stagnacijo. Govorite, gospod Juncker, o novem gorivu, ampak zdi se, da to novo gorivo pravzaprav točite v staro vozilo. In zdi se, kot da bi pravzaprav tu ožemali limone in potem se pretvarjali, da je vse lepo in prav. Smo v težkih časih. Na milijon delovnih mest smo rešili v Združenem kraljestvu, zato ker smo dopustili deprecijacijo funta. V Evropski uniji ste toliko delovnih mest izgubili, ker Grčija, Portugalska, in ostale države niso uspele slediti trendom. Pri nas imamo sicer gospodarstvo obsega potem dobro izobraževanje in usposabljanje, veliko vlagamo v raziskave in razvoj, ampak znotraj evroobmočja želite zagotoviti poenotenje, kar je nemogoče. Stopna brezposobnosti, zlasti brezposobnosti mladih v Evropi je na nedopustni ravni, to je res sramota. Ne vem, ali bi Evropska unija v trenutni obliki delovala kot sila za dobro. Prihaja do deflacije, deflacijo povzroča evro tudi v južnjem delu Evrope. 20 milijard evrov je zaenkrat na voljo, zagotovili naj bi jih 300 milijard, ampak to ni dovolj. Ljudem na najbolj čudoviti celini na svetu dozamete možnosti, da bi bili veliki. Mislim, gospod Juncker, da je to samo še ena nova zgodbica v Evropi. Sedaj pa neodvisni poslanec, gospod Anemans. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da ne pretiravam, ko trdim, da je vaš svežen ukrepov za delovna mesta rasti naložbe farsa. Praktično gre zgolj za kup odpadkov, za neko recikliranje in ponovno označevanje. Tako da gre za nekaj popolnoma nekoristnega. Vi govorite o vzvodih, o dodatnih sredstvih, o skladih, ampak celostno gledano se mi zdi, da je to povsem nekoristen lonček za zalivanje rož, gre za hokus pokus in za denar, kot se ga uporablja pri igri Monopoli. Mislim, da je to eden od vaših največjih problemov. Veliko smo slišali tudi o škandalih, ki trenutno črnijo podobo komisije. Vi pravzaprav skušate vsem nam zastreti oči z lažmi. Vaša verodostojnost je tu postavljena pod vprašaj in pravzaprav nimate nobene verodostojnosti več. Rad, herr minister Paduan. Sedaj pa v imenu sveta, gospod minister Paduan. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani parlamenta, gospod predsednik komisije. Pobuda Junkerja je prišla v pravem času. Nima smisla zanikati, da je rast v Evropi nezadovoljiva. Obstajajo tudi napovedi o rasti, vendar se te stalno popravljajo navzdolj. Obstaja tudi resno tveganje, da bomo zapadli v stagnacijo, medtem ko bo inflacija predolgo, preniska. Potrebujemo, nujno potrebujemo pozitiven šok za to, da spodbudimo rast, da se izognemo tveganju stagnacije. To je nujno, pa tudi možno za celotno Evropo. Italijansko predsedstvo je rast in zaposlovanje postavilo v samo središče svoje agende. Tri stebre smo začrtali. Strukturne reforme, večja integracija tako znotraj Evrope kot v odnosu do tujine, podpora naložbam. Zelo pomembno je, da zagotovimo dodatne naložbe v Evropi, če želimo, da se Evropa vrne na pot rasti. Mislim, da bomo z naložbami kratkoročno lahko pokrili potrebe in spodbudili ponudbo srednjeročno gledano. Kot ste številni povedali, v zadnjih letih je prišlo do dramatičnega splošnega paca pri naložbah in ta trend je treba obrniti. Strukturne reforme so nujno potrebne tako na nacionalni ravni, kot na evropski ravni. Reforme so tiste, ki izboljšujejo poslovno okolje, izboljšujejo tudi možnosti za profitabilne naložbe. Ne smemo pozabiti na to, da reforme, ki so jih sprejeli v večjih državah članicah, prinašajo tudi učinek preliva, še zlasti na tako pomembnem področju, kot je integrirano evropsko področje. Vendar je treba reforme izvajati tudi na evropski ravni. Naj vas spomnim, naprimer, na bančno unijo. Dosegli smo pomembne rezultate, naprimer, ko gre za avtomatično izmenjavo informacij, zato da bi se borili proti davčnim utajam in goljufijam. S tem se spreminjajo pravila, spreminjajo se tudi ravnanja in tudi viri. Reforme in integracije so tiste, ki bodo prinesle dodatne naložbe in mislim, da bomo z ustrezno zakonodajo to še spodbudili. Pogosto govorimo o tem, ali potrebujemo več projektov ali več sredstev. To ni resničen problem, ker potrebujemo oboje. Če se bodo profitni projekti številčno povečali, bomo potrebovali tudi dodatna finančna sredstva, da bomo vse to financirali. Namenska delovna skupina, ki jo je oblikoval ECOFIN in v kateri sodeluje tudi Evropska investicijska banka, komisija in države članice, že prinaša konkretne rezultate, ko gre za projekte, ki bi jih morali financirati. Morda bi se to vrstnega ravnanja lahko držali tudi v prihodnje. Predsednik komisije je predstavil program, ki bi lahko odigral pomembno vlogo tudi zato, da spodbudimo rast naložbe, da spodbudimo proces, ki naj bi ga tekom časa še okrepili in ga povezali tudi z drugimi vzvodi, ki jih imamo na področju gospodarske politike, ki jo je Evropska unija na voljo oziroma jih bo morala še sprejeti. Tudi svet ECOFIN bo na naslednjem sestanku čez nekaj dni prinesel svoj prispevek temu. Številni ste rekli, da je treba spodbuditi javne in zasebne naložbe. Zelo pomembno je, da se uporabijo javna sredstva za to, da zagotovimo učinek vzvoda, ko gre za zasebne naložbe. Spodbuditi je treba tudi tveganje. Ampak ne pozabite, da javne naložbe vplivajo neposredno tudi na zasebne naložbe, še posebej v trenutnih okoliščinah, kjer je ponudba na tako nizki ravni tako zelo dolgo časa. Če je popraševanje na nizki ravni, tudi podjetja slabimo. To postopoma privede tudi do razpada na trgu, zato bi morali bolj smotrno izbirati tako pri zasebnih kot javnih naložbah. Pri zasebnih naložbah se mi zdi, bi potrebovali nov reformni program za izboljšanje poslovnega okolja, potrebujemo tudi nove finančne instrumente. Sam na to vizijo gledam kot na nekaj, kar je povezano z zamislijo Capital Market Union. Trgi bi morali prispevati z zasebnimi naložbami. Zdi pa se mi, da bi bilo treba razviti nove instrumente, ki bodo ukrpili te, ki že obstajajo. Pri vsem skupaj pa je seveda pomembna tudi vloga Evropske investicijske banke. Ta mora sodelovati z nacionalnimi razvojnimi bankami, okrepiti je treba sodelovanje, ki je sicer že dobro, oblikovati je treba kompleksno mrežo, ki bo poskrbela za dodatna sredstva, predvsem pa bomo v okviru te mreže lažje izbirali projekte in sredstva preusmerili v te projekte. Številni sektorji so prednostni za naložbe, infrastrukture, energetike, izobraževanje. Vsi ti sektori so sami po sebi pomembni, vendar so pomembni tudi v tej širši povezani kompleksni sliki. Evropa se oddaljuje od tehnoloških meja. Zaostajamo na tem področju, s tem pa si tudi zmanjšujemo možnosti za rast v prihodnje. Na koncu pa bi rad izpostavil še eno misel. Vse stvari počnemo zelo na hitro. Državljani veliko pričakujejo od Evropske unije. Vse večje pričakovanja imajo, vendar se mi zdi, da se povečuje tudi tveganje, da bodo državljani razočarani. Projekt, ki ga je danes predstavila komisija, je zelo pomemben projekt. Potrebovali bomo nekaj časa za to, da ga dopolnimo in izboljšamo. V omestnem obdobju pa lahko tu in tam že kaj postorimo, lahko uporabimo že izbrane projekte, lahko prerasporedimo obstoječa sredstva v smeri teh projektov, lahko pošljemo tudi sporočilo v smislu, da je treba zaupati v delovanje tako na evropski kot na nacionalnih ravneh. S tem bomo morda spremenili težnjo in spodbudili zasebne naložbe kar zadeva napovedi o rasti, ki sem jih omenil na začetku. Te napovedi se popravljajo na vzdolj, predvsem do tega pride zaradi tega, ker evropski državljani ne zaupajo v našo politiko. Mislim, da morajo evropske institucije nekaj storiti, da se to spremeni. Prepričan sem, da bo pobuda, ki jo danes predstavil predsednik Juncker, zgolj prvi korak, vendar zelo pomemben korak ki bo privedel do spremembe gospodarske politike. S tem pa se bo spremenila tudi zmožnost Evrope, da zagotovi rast in delovna mesta. Hvala. Hvala lepa, gospod Padovan. Sedaj pa dajem besedo za konec razprave še podpredsedniku komisije, gospodu Katajnenu. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Že sedaj bi se vam rad zahvalil za vse dragocene prispevke. Sedaj se moramo osredotočiti na zelo poglobljeno sodelovanje, zato da bomo lahko resničili načrt. Danes Junkereva komisija izpolnjuje prvo obljubo, ki smo jo zadali ob imenovanju. Spostavljamo investicijski načrt, ki bo spremenil način porabe javnega denarja za naložbe v Evropi. Likvidnost na trgu obstaja, obrestne mere so nizke in napetost na finančnih trgih je popustila. Hkrati pa obstaja realno povpraševanje po verodostojnih investicijskih projektih, kljub temu pa se naložbe ne dogajajo. In negotovosti in tveganja zadržujejo naložbe. Javne oblasti lahko igrajo veliko vlogo, tako na strani popraševanja kot ponudbe. Dolgoročno financiranje moramo dati na voljo projektom, ki bodo prispevali k skupnim prioritetam, prioritetam Evrope na področju energije, digitalnega trga in inovacij. Da bomo uspeli, mora biti Evropa združena in inovativna. Spoštovane poslanke in poslanci, lahko ponudimo in uresničimo program na tej ravni samo za močno politično podporo parlamenta. Zato računamo na podporo za naš investicijski načrt. Moramo postaviti tudi uh, jasno sporočilo vlagateljem, da smo slišali njihov glas. Danes smo govorili o dodatnih zmogljivostih, vendar pa to samo po sebi ni dovolj. Kot sem že med zaslišanjem povedal, uh, ne želim le zliti številk na papir ali pa položiti denar na mizo. Zato ponuja, predstavljamo eh, reformo naložb na evropski ravni. Želimo zagotoviti, da se bodo realne naložbe izvajale v realnem gospodarstvu in da bomo ustvarili nove priložnosti v Evropi. Evropski naložbeni načrt je trikotnik za tremi deli. Prvič, zagotoviti bomo, da bo vsak evro, ki se bo naložil v okviru tega um, načrta, da bo povečal svoj vpliv v realnem gospodarstvu. Da bi to dosegli, bomo sprožili sklad za evropske uh, investicije skupaj z Evropsko investicijsko banko. To bomo podkripili tudi z jamstvi in z prispevko z Evropske investicijske banke v višini več kot 200 milijard evrov. Nova zmogljivost posojanja bo več, tega sklada bo več kot 60 milijard evrov in se bo, na, uh, in bo razpoložljiva tudi za tvegane naložbe, ki pa bodo nudile tudi jamstva. Namenjena bo tudi za strateške naložbe in za zagotavljanje dodatnega financiranja za MSP-je. Sklad, ki bo imel tudi solidna jamstva, bo unesel naložbe tudi v javnem sektorju in z učinkom uh, torej povečane vrednosti, bo ta sklad sprožil naložbe v trist, vrednosti 300 milijard evrov. In to temelji na ocenah uh, izkušenj Evropske investicijske banke in drugih skladov. Ne gre za nek kompleksen finančni instrument, ki je sam sebi namen, ampak gre za to, da se uresničijo naložbe. Kdo reče, da to ni pravi denar, mu odgovorim, da je to neumnost. Gre za zelo realen uh, kreditno zmogljivost posojanja v znesko več kot 60 milijard evrov in gre za realne naložbe v realnem gospodarstvu, ki bo ustvarili realna delovna mesta. To ni drag eh, nekak eh, dajalec denarja, ki ne bo imel dolgotrajnega vpliva. Danes smo tukaj zato, da opravimo našo nalogo. Naslednji korak pa je, da države članice tukaj eh, vstopijo in tudi prispevajo ta sklad in spodbujamo države članice, da to storijo. In prispevek držav članic bo po cenah neutralen za njihov eh, proračun. S tem želimo spodbuditi da se bolje izkoristijo finančni instrumenti in da se povečajo investicije. Trenutno 92 odstotkov strukturnih um, skladov nekako podleži nekim strukturam. To se mora spremeniti. Moramo bolje izkoristiti financiranje za to, da bo res doseglo vpliv na gospodarstvo. Gospe in poslanci, poslanke in poslanci, gospod predsednik, v srcu tega svežna je politična odločitev, ali bomo nadaljevali eh, kot običajno in eh, pač delali, dokler bo tu denar, ali pa bomo izkoristili naš proračun na učinkovit način, da bomo ustvarili boljše zmogljivosti za eh, posojanje. To je izbira, ki jo moramo narediti in spremeniti način porabe javnega denarja. Kot drugi steber želimo zagotoviti, da bo ta denar res prišel v realno gospodarstvo. Skupaj z Evropsko investicijsko banko ustvarjamo transparenten um, no, pot javnega investiranja. Ponudili bomo tudi potrebno tehnično pomoč in zagotovili uporabo bolj inovativnih finančnih instrumentov državam članicam. To zahtevajo investitorji. Denar je, ampak investitorji pravijo, da potrebujo dobro strukturirane kakovostne projekte. Delovna skupina, ki jo vodi komisija skupaj z Evropsko investicijsko banko in državami članicami, že ocenjuje več kot tisoč projektov. Želimo dati evropsko etiketo tistim, ki so najbolj vidni. Potrebujemo dobre investicije za prihodnost. Zato predlagamo to kombinacijo tudi za tvegane naložbe v skladu z strateškimi prioritetami skupaj nam bodo omogočili, da se hitro zganemo in da zagotovimo tudi izvedljive investicije za dolgoročen razvoj. Drugi, tretjič želimo odpraviti overe za investicijo v naložbenem. Eh, v, zasebnem steku, sektorju potrebujemo boljšo regulacijo in sodelovati moramo z državami eh, članicami, da bodo izvajale strukturne reforme, ki bodo um, omogočile boljše okolje za investicije in s tem ustvarili tudi nova delovna mesta. Želimo ustvariti enoten trg na področju um, digitalnega trga in storitev. S tem bomo tudi odpravili um, ovire za podjetja pri investiranju veliko podjetij proizvaja digitalne izdelke, imajo uh, svoj enotni trg v ZDA, ne pa pri nas. Veliko jih želi investirati v energijski sektor in dokler ne bomo imeli energijske unije, tega ne bodo morali storiti. Enako velja za sektor hrane. Podporu bom tudi druge komisarje pri. Uh, izvajanju enotnega trga za energijo in digitalni enotni trg. So deloval bom tudi z komisarjem Jonathanom Hillom za zagotavitev kapitalne unije. Potrebujemo finančni trg, ki bo bolje služil našim podjetjem, predvsem MSP-jem. Zame je dimenzija enotnega trga, torej tretja stranica trikotnika najpomembnejši del našega dela in to je tisti, ki bo zares trajnostno spremenil Evropo. To se seveda ne bo zgodilo čez noč. Skupaj pa lahko dosežemo spremembe, če se tako odločimo. To je naša skupna uh, odgovornost. Vsaka od teh treh stranic investicijskega trikotnika je potrebna za to, da se bodo te naložbe uresničile. Vsaka stranica krepi drugo, drugi dve. In samo denar iz investicijskega sklada ni dovolj. Ne potrebujemo in ne želimo povečati bremena davkoplačevalcev. Pomembne so naložbe, ne le velike vsote denarja, ki sedijo v bankah moramo porabiti ta javni denar, da odstranimo tudi strah in da dejansko spro, eh, tudi sprostimo denar, ki čaka, da se bo porabil. Moramo res poskrbeti, da bo denar stekel, potem bo že zaživel. Če države članice mislijo še vedno, da te, eh, ta sredstva ne zadostojo, potem jih vabimo, da same dodatno prispevajo. Če želimo, da to uspe, morajo države članice eh, sprejeti zelo eh, hrabre odločitve. Načrt sam po sebi ni eh, neka čarobna palica, ki bo spremenila evropsko gospodarstvo, je pa zelo pomemben del za to. Če bomo vključili vse tri elemente našega načrta, bomo spremen, trajnostno spremenili um, tudi pokrajino evropskih naložb. Torej se skupaj lotimo delo, dela, da bodo naložbe v Evropski uniji spet stekle. Hvala. Hvala lepa, gospod Katajnen. S tem je naša razprava zaključena.